Alana Lamasurja o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in sveta o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih. Gospod Lamasur, za štiri minute. Merci, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Uvedba evropskih dolgoročnih investicijskih skladov predstavlja prvi konkreten korak eh, pri spremembi vlaganj eh, Eh, v Evropski uniji. Že nekaj tednov ugotavljamo, eh, da eh, se kazalniki rasti v Evropi izboljšujejo. Kljub temu pa lahko vidimo, da je prišlo do znižanja vrednosti evra. Evropska centralna banka je uvedla Eh, dobre eh, pogoje in imamo tudi Junkerjev eh, načrt za oživitev Evrope. Vse to je uprit Evropske unije in upam, da bomo tako lahko ponovno vzpostavili rast in odstranili ovire, ki obstajajo na področju ulaganja v državah članicah. To je velik izziv Evropske bančne unije in uh, tudi velik izziv uh, za uh, trge kapitala. Tudi to poročilo je element, ki lahko prispeva k uh, temu cilju. Uh, Na svetu je na voljo ogromno sredstev, ampak zelo malo se jih namenja za eh, dolgoročna vlaganja in zelo malo jih je namenjenih eh, Evropski uniji. Države članice eh, so prekomerno zadolžene in morajo izvajati proračunske reforme. Podjetja imajo konzervativno politiko, kar zadeva vlaganja ali pa vlagajo izvan Evropske unije. Banke eh, pa so še zmeraj v izjemno ranljivem položaju. Torej, evropski dolgoročni investicijski skladi ne zagotavljajo vedno eh, sredstev, ki bi jih lahko nimamo eh, pa tudi nobenega evropskega instrumenta, ki bi omogočil eh, dolgoročno vlaganje. Zato bo potrebno odgovoriti eh, na to novo potrebo, ki se je pojavila na trgu. In ta novi instrument naj bi pomagal podjetjem, ki ne kotirajo na borzah ali pa podjetjem oziroma določenim podjetjem, ki eh, kotirajo eh, na eh, borzah. Ti eh, skladi zahtevajo, da, vlagatelj, eh, da se vlagatelj obveže k vlaganju za določeno obdobje in eh, Potem eh, po določenem eh, času eh, se mu to ulaganje povrne. Pri tem eh, so eh, strogo določena tudi pravila, kar zadeva upravitelje eh, teh skladov. Hkrati bo nad upravitelji skladov potekal tudi strok nadzor. Upravljanje bo potekalo v določenem časovnem obdobju in v tem časovnem obdobju vlagatelj ne bo eh, mogel eh, ponovno pridobiti uloženih sredstev. Tukaj eh, se je potrebno sredotočiti tudi na specifične oblike skladov, kot recimo na HED sklade. Evropski dolgoročni investicijski skladi so namenjeni predvsem za poklicne vlagatelje. Gospod predsedujoči, gospa eh, komisarka, ponujamo eh, torej instrumente, eh, ki naj bi stopili v veljavo hkrati za Junkarjevim načrtom in ki naj bi okrepili konkurenčnost povsod po Evropski uniji. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Sedaj pa komisarka gospa Vestager. Dame in gospodje, poslanci Evropskega parlamenta. Evropska komisija pozdravlja konstruktiven pristop eh, k tej zelo pomembni temi. Mislim, da so nas vse prepričali besede gospoda Lamasurja kot eh, poročevalca. Rada bi se mu eh, zahvalila, kakor tudi gospe Kratice Garopolo, ki je na tem področju delala v prejšnjem sklicu. Eh, tukaj gre za evropske investicijske kvote, eh, ki naj bi zagotovile eh, dolgoročna ulaganja, ki bodo atraktivna tako za potencijalne upravitelje, kakor tudi za ulagatelje. Evropski dolgoročni investicijski skladi bodo ulagali v različne projekte, infrastrukturo, dolgoročne projekte, podjetja, ki ne kotirajo na borzah, majhne, srednje, velika podjetja, ki kotirajo eh, na borzah eh, do višine 500 tisoč eh, milijonov evrov in tako naprej. Tukaj gre torej za edinstveno priložnost za dostop do različnih Eh, oblik eh, sredstev, eh, ki bodo na voljo v natančno določenem okviru. Tako bi lahko poskrbeli za zagotovljeno vlaganje za tržno gospodarstvo. Dolgoročni investicijski skladi predstavljajo prvi korak na področju trgov kapitala. trenutno imamo eh, veliko razdrobljenih nacionalnih trgov, ki otežujejo vlaganja, čezmejna vlaganja v Evropski uniji. To eh, seveda omejuje zasebna vlaganja eh, in s tem ovira rast in pa ustvarjanje novih delovnih mest. Zato želimo vzpostaviti enotna pravila, ki eh, bodo omogočila, da vlagatelji eh, vlagajo v majhne srednje velika podjetja. In to bi lahko bil prvi premik Evropske eh, kapitalske unije. Vlagatelji bi se tako dolgoročno zavezali. Najbrž veste, in to še bolje kot jaz, da to nujno potrebujemo. Kot je ravno kar povedal eh, gospod eh, Lamasur, eh, so se sedaj zadeve nekoliko umerile. Vrednost evra je upadla, cena energentov se je znižala in tako naprej. In uh, eh, ulaganja naj bi eh, se uh, povišala na uh, 2000 milijard evrov. Tako bi lahko ulagali v projekte, ki jih nujno potrebujemo. Tukaj gre za ulaganja v tiste sektore gospodarstva, kjer so dolgoročna ulaganja nujno potrebna vendar pa eh, to seveda ne izključuje eh, pomembne uloge bank, eh, ki jo le te imajo pri financiranju projektov v državah članicah. Evropski dolgoročni investicijski skladi bodo zgolj dopolnjevali to dejavnost bank. Parlament in svet sta se zmeraj strinjala, da so vlaganja ključnega pomena za razvoj evropskega gospodarstva. In ti investicijski skladi eh, bodo ključ eh, do zagotavljanja eh, večjega števila vlaganj. Tudi intelektualna lastnina bo vključena v te investicijske sklade, kajti tudi podjetja za tega področja potrebujejo vlaganja še bolj kot druga. Tukaj eh, govorimo o financiranju zavarovalnic, eh, pokojninskih skladov eh, in tako naprej. To je bil zmeraj ključni del predloga Evropske komisije. Vaša podpora je bila ključnega pomena za to, da bi lahko ta predlog ohranili tudi v končnem osnutku. Poleg tega smo ohranili eh, tudi varovalke, kot recimo dostop eh, do eh, skladov za tiste, ki vlagajo manj kot 500 tisoč evrov, naj bi bil omejen na 10 odstotkov. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Sedaj pa prosim kolege, preden začnemo z razpravo, da se držijo eh, časa za govor, kajti ob 11.30 moramo pričeti z glasovanjem, ob 12. pa prihaja naš častni gost, eh, kralj Abdula. Gospa Hübner, hvala lepa. Gospod eh, predsedojoči, zasebna in javna vlaganja se v Evropski uniji že leta znižujejo in zaradi tega je eh, ta projekt ključnega pomena. Junkarjev načrt moramo uresničiti v najkrajšem možnem času. In zato eh, so si kolegi tudi prizadevali eh, za zagotovitev spostavitve dolgoročnih investicijskih skladov. Evropska unija mora razviti instrumente, ki bodo zagotovili sredstva za dolgoročna vlaganja. Ampak, če želimo zagotoviti rast, potrebujemo tudi ustrezen okvir. Že leta si prizadevamo za finančno stabilnost, sedaj pa moramo zagotoviti pogoje za rast, rast ob finančni stabilnosti. Zasebna ulaganja ne bomo mogli povečati eh, preko noči, poskrbeti moramo za ustrezne pogoje, odstraniti moramo ovire vključno z tistimi, ki so bile vzpostavljene z zadnjimi finančnimi uredbami, kot recimo eh, z uredbo Solventnost 2. Sporočilo eh, se mi zdi jasno. Dolgoročna ulaganja zahtevajo prizadevanja vseh pomembnih eh, akterjev oziroma deležnikov, od predlagateljev zakonodaje pa do uporabnikov. Najlepša hvala gospod kofod za dve minuti uh, najlepša hvala gospod predsedujoči kot uh, poročevalec v senci socialistov in demokratov za to uh, poročilo si želim le da bi vzpostavili instrument ki bi dejansko okrepil vlaganja in mislim da nam je s tem poročilom to uspelo vrzel, ki še zmeraj obstaja na področju ulagan, eh, kaže, eh, da eh, je potrebno na tem področju kaj storiti. Junker je predstavil investicijski načrt in dolgoročni investicijski skladi so bili del tega načrta, ki ga Evropa krvavo potrebuje. Ta dolgoročni investicijski sklad bi moral prispevati k financiranju realnega gospodarstva v Evropski uniji to eh, bo koristno za zavarovalnice, za pokojninske sklade, ki eh, potrebujejo instrumente za dolgoročna ulaganja. In eh, LTIF bo zagotovil ravno to. Zagotovil bo financiranje trajnostne in vključujoče rasti v Evropi in to je ključnega pomena. Kajti ne potrebujemo zgolj Evropske unije, ki bo gospodarsko stabilna, ampak tudi Evropsko unijo, v kateri eh, bomo zagotovili rast in razvoj. Upam, eh, da bo zasebni Evropski dolgoročni investijski sklad namenjen predvsem financiranju zelenih projektov, da ne bo prispeval le k rasti, ampak da bo pozitivno vplival v socialnem, okoljskem in gospodarskem pogledu na Evropsko unijo kot celoto. Potrebujemo Evropsko unijo, ki bo imela vodilno vlogo pri ulaganjih v eh, zeleno in eh, trajnostno gospodarstvo. Upam, da bomo na tem področju naredili premik naprej. Potrebujemo zelena ulaganja zato, eh, da ne bomo okoljskega računa enostavno izstavili prihodnim generacijam. Zato vzpodbujam eh, tako eh, poklicne, kako tudi zasebne vlagatelje, da uporabijo ta novi instrument. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Sedaj pa eh, gospod Özok za minuto. Panie predsedujoči, panie panovje. Uvaž... Predsedujoči, dame in gospodje, mislim, da Evropska komisija želi upravičeno spodbujati investitore za vlaganje svojega kapitala eh, v ta inštrument, na ta način bi bil ta kapital na voljo investitorjem, ne glede na eh, to, ki imajo svoj sedež. Na ta način ne bi spodbojali rast za izgradnjo infrastrukture, eh, tehničnega napredka in tudi z investicijami v znanstvene raziskave. Dejstvo je, da zavarovalni skladi, pokojninski skladi, institucionalni investitorji in tudi investitorji posameznih, ki bi na ta način dobili dostop do kapitala v svoji državi, v EU in tudi širše. Veseli me, da to besedilo daje investitorjem dovolj manevrskega prostora. To je pomembno v času, ko so investicije v Evropi tako zelo nizke. Hvala lepa. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Debakar za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej najlepša hvala gospodu Lamosurju in vsem kolegom v eh, svetu in komisiji za pripravo tega dosjeja. Mislim, da smo dosegli kompromis, ki je ustrezen tudi eh, za trge. Govorimo o kapitalskih eh, trgih in o tem bomo govorili tudi v prihajajočih tednih. Pri tem gre za ustvarjanje raznovrstne ponudbe za podjetja ki jim trenutno ponujamo le eh, košček sestavljanke. Zato mislim, da potrebujemo sklad, ki bo omogočal eh, dolgoročna ulaganja tudi v infrastrukturne projekte. Kajti tako velika podjetja, kakor tudi majhna in srednje velika podjetja potrebujejo stabilno okolje za ulaganja za podjetja mislim, da to predstavlja tudi uh, nov uh, instrument uh, za ulaganja, za iskanje uh, stabilnega uh, ulagateljskega deleža. Uh, ampak uh, seveda z tem naše delo še ni zaključeno. Zavarovalnice, pokojninski skladi in drugi bodo morali zagotoviti določen delež hkrati pa bomo morali poskrbeti tudi za večjo konkurenčnost eh, našega gospodarstva. Mislim, eh, da eh, moramo nadaljevati po tej poti in zagotoviti, da bodo kapitalski trgi imeli bolj jasne temelje. Tukaj govorim tudi o področju davčne politike, o solventnosti in tako naprej ta uh, projekt upam, uh, da bo uh, pritegnil ulagatelje in da bo zagotovil reč, uh, več raznovrstne ponudbe na področju vlaganj v Evropski uniji. Kajti mislim, da to nujno potrebujemo, če želimo ustvariti nova delovna mesta. Najlepša hvala, gospod Urban Krespo, za minuto in pol. Gospod uh, predsedojoči, spoštovani kolegi. Ta investicijski načrt eh, Evropske komisije eh, predvideva raznovrstnost ponudbe. Javna sredstva eh, naj bi predstavljala določen delež ulagan in ti dolgoročni investicijski skladi bi morali omogočiti tudi odeležbo zasebnih ulagateljev vendar pa um, ta predlog ne vsebuje zadostnih jamstev. Tudi cilj uh, Tega predloga ni jasen. Ne moremo ogroziti eh, španskih eh, podjetij in jim ponuditi politiko, eh, ki bo v gospodarskem pogledu zagotovo spodletela. V imenu majhnih vlagateljev eh, se tukaj vlaga v eh, projekte, ki ne bodo nikoli preživeli. Zaradi tega je že propadlo veliko majhnih in srednje velikih podjetij. Torej spet imamo ta napačen evropski načrt, ki predstavlja nekakšno iluzijo skupnega trga. Vse to se je razvilo zaradi neoliberalne politike. ti skladi ne eh, ponujajo verodostojne alternative. Gre eh, za nezadržen kapitalizem, eh, špekulacije se nadaljujejo, vse skupaj pa gre na račun državljanov in s tem ogrožamo prihodnost naših vnukov. Gospod Lambert, za tri minute in pol. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, spoštovani kolegi. Evropa je bogat kontinent. Tukaj ne govorim le o zgodovini in kulturi, ampak tudi o uh, finančnem bogatstvu. Kljub temu pa se zdi, da Evropa uh, ne ulaga v svojo prihodnost. Naš uh, kontinent pa ulaganja še kako uh, potrebuje. Potrebujemo ulaganja v obliki finančnih verov, v obliki uh, človeških verov in tako naprej. Ulagati moramo v spremembe na energetskem področju. Energetska unija je ključnega pomena za prihodnost Evropske unije. Vlagati pa moramo tudi v izobraževanje, v raziskave, v inovacije, v razvoj, v eh, raznolikost naravnih virov, v ponovno spostavitev socialne kohezije in tako naprej. Ampak teh vlaganj ni. Zakaj? Zato, ker že 20 let eh, suvereno v Evropski uniji vlaga, vlada eh, dogma kratkoročnega dobička. Gre za financiranje vsega, z enim samim namenom, z namenom kar največjega možnega kratkoročnega dobička za ulagatelje. Tukaj govorim o bankah, o zavarovalnicah, o pokojninskih skladih, o e, zasebnih vlagateljih, ki vlagajo v e, podjetja. In eh, poleg tega so ta vlaganja omejena na največ pet let eh, in eh, to je tisti izziv, s katerim se moramo soočiti. To besedilo, gospod Lamasur, je korak v pravi smeri, vendar pa še ne gre za dovolj eh, zaokrožen eh, predlog. Gre za to, da naj bi uspodbudili dolgoročna vlaganja svet je zavrnil eh, kvoto za evropska ulaganja. 60 odstotkov eh, teh eh, sredstev eh, bi eh, moralo biti namenjenih za investicije eh, v eh, Evropski uniji, zato da bi lahko ta ulaganja dobila naziv Evropska ulaganja. Ampak svet je to zavrnil. E, zakaj? Ali želijo vzpodbujati ulaganja e, v Evropsko unijo ali ne? Mislim, da je potrebno uspodbuditi dolgoročna vlaganja, vendar pa potrebujemo uh, tudi uh, druge ukrepe. Uh, natančno moramo ločiti banke, eh, ki se eh, osredotočajo na varčevanje in banke, ki se ukvarjajo z ulaganji. Le tako bomo spodbudili vlaganja v realno gospodarstvo. Poleg tega Mislim, da ne moremo dopustiti uh, finančnih instrumentov, ki izžemajo naš kontinent kot limono eh, z namenom eh, kratkoročnega dobička. 13 milijard. To uh, zagotavlja Junkarjev načrt v obliki javnih uh, sredstev. In to je sedmina sredstev, ki jih izgubimo zaradi davčnih uh, utaj. Torej, če bomo bolj resno delovali na tem področju, bi lahko bilo teh sredstev veliko več. Najlepša hvala. Vprašanje v okviru postopka modrega kartona imate, ga sprejemate. Gospod Etrič bi vam rad zastavil vprašanje. Mm, ja, najlepša hvala, da ste sprejeli moje vprašanje. Vedno ga sprejmete in zato smo vam hvaležni. Vaš govor se je osredotočal na državo, kapital in javna ulaganja. Vem, da kritizirate eh, zasebni dobiček eh, in tako naprej, a pa brez zasebnih ulagan eh, bi težko eh, dosegli eh, vzpodbude, ki jih potrebujemo, samo z javnimi ulaganji tega ne moremo doseči. Se strinjate z mano? Ja, nekako nam že prihaja v naravo, da se v tej dvorani pogovarjava na ta način. Ja, strinjam se, javna ulaganja so pomembna, vendar pa ne morejo biti gonilo uh, eh, ulagan v Evropski uniji. Govoril sem o natančnem ločevanju bank, kaj ti želimo. Eh, da bi zasebna vlaganja uložili v realno gospodarstvo. In ja, zasebna vlaganja potrebujemo, ampak imam 20-letno kariero v eh, zasebnem sektorju. In povem vam lahko, da se obdobje vlagan eh, skrajšuje in skrajšuje. Eh, niti več ne traja teden, ampak mogoče dan. Ja, želim zasebna ulaganja. Zasebna, zasebna ulaganja so ključnega pomena, vendar pa morajo biti v dobro družbe. Najlepša hvala, gospod Wolf Steven. German, Najlepša hvala. Angliški pesnik je eh, dejal, eh, da te lahko strah ubije in uh, ljudje pogosto uh, počnejo to, kar jih uh, na koncu uniči. In uh, to uh, se lahko zgodi tudi v Evropski uniji. Upam, da bodo ljudje končno spoznali, da je Evropska unija neuspešen projekt. Upam, da bo evro končno propadel. In uh, z tem namenom uh, se je v Evropi pojavil tudi instrument, ki bo v dolgoročnem pogledu Evropo uničil. Gre za evropske dolgoročne investicijske sklade. Evropska eh, centralna banka se je odločila za ukrep kvantitativnega eh, lajšanja in rezultat tega na koncu bo, da bodo ljudje še revnejši. Naše računalnike ne morejo zasnovati vlade in pa poslanci, ravno tako tudi ne naših telefonov, ampak v tej dvorani se zdi, da je mnenje ravno nasprotno. Komisarji in poslanci lahko očitno ustvarjajo pokojninske sklade in so uh, lahko delničarji. Naj vam povem, da je veliko ljudem za tem pristopom pripravljeno spodletelo eh, v podjetniškem sektorju in spodletelo bo tudi vam. Oui, cher collègue, les fonds européens. Gospod Prius, Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. evropska majhna in srednja velika podjetja moramo vključiti v smiselne strukturne projekte, ampak Evropska unija je eh, predlagala eh, evropske dolgoročne investicijske sklade, ki zahtevajo eh, tudi večjo skladnost evropskega bančnega sistema. Govorimo o Evropski bančni uniji in vlaganja želimo preusmeriti v dolgoročna vlaganja v evropsko gospodarstvo. Ampak sprašujem eh, se, katere temelje bomo uporabili na, eh, trg, na evropskem trgu. Vemo, da je deregulacija trgov izjemno različna v posameznih državah članicah. Poleg tega naj bi bil eh, ta investicijski sklad pod nadzorom Evropske unije in Evropske komisije. S tem oduzemamo suverenost državam članicam, ki ne bodo imele besede pri tem strateškem in pomembnem skladu. Najlepša hvala, gospod Niedermayer. Much, uh, hvala lepa, gospa komisarka, dame in gospodje. Najprej naj povem, da je po mojem mnenju ena naših nalog ta, da evropski finančni sektor postane boljši, manj razdrobljen in robustnejši in tudi bolj evropski. Ne zato, ker verjamem v Evropo, ampak zato, ker moramo zagotoviti, da bo denar, bo treba investicijam, ki jih potrebujemo za prihodnost. Zato se mi zdi to dobro buda in skupaj eh, z drugimi predlogi, kot je Junkerjev načrt, na ta način lahko postopno spreminjamo stvari in izboljšamo našo dolgoročno gospodarsko sliko. Ampak naj povem, da finančna uredba ni eh, edina ovira za dolgoročne investicije, ki so ključnega pomena za našo prihodnost. Vse več je negotovosti namreč, kar zadeva reforme v nekaterih državah, reforme, ki so nujne za to, da države stopijo na trajnostno pot. Glede na to, da države še niso stopile na trajnostno pot, obstaja vse eh, več negotovosti glede ekonomskih ukrepov in to seveda odvrača investitore. Drugo je nestabilnost zakonodaje. Ni dovolj stabilnosti pravnega sistema in tudi to je ovira, ki ne omogoča dolgoročnih investicij. No in neizpopolnjen notranji trg, tudi to je problem, kajti delojoč eh, enotni trg je ključnega pomena za velike mednarodne projekte. Torej, prestopili smo čez prvo oviro, izboljšujemo finančni sistem, ampak če ne bomo odpravili tudi drugih ovir, bomo ostali še daleč od cilja. Tako da upam, da bomo tudi druge cilje lahko enako učinkovito udejanili, kot je gospod Lemasur tega. Hvala lepa, gospa Pervanš Perez, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Tu obravnavamo poročilo, ki naj bi bilo pripravljeno bistveno prej, ko je leta 2008 izbruhnila kriza v Evropi, so vsi govorili o krizi eh, špekulacij in eh, o tem, da se iz realnega gospodarstva umikajo dolgoročne investicije. Potrebovali smo veliko časa za stabilizacijo finančnih trgov, za reševanje bank, prav malo pa smo naredili za to, da bi zagotovili dolgoročno financiranje gospodarstva, da se bo Evropska unija lahko soočala z izzivi, s podnebnimi spremembami, z demografskimi izzivi in ne vem kaj še vse. To je torej dobra novica. In morda bodo jutri Evropski dolgoročni investicijski skladi, tako imenovani LTF postali eh, nekakšna eh, nova eh, bakla, ki bo kazala pot, tako kot so jo na KNVP-ji. Torej, če bodo ti skladi omogočali investicije mimo špekulacij, mimo davčnih oaz in ob spoštovanju pravil OECD, potem bo to vendarle omogočilo ustvarjanje delovnih mest tu v Evropi na podlagi teh strateških investicij. Prav tako je pomembno, da bodo tudi posamezniki lahko investirali v te sklade. Prav tako ne smemo pozabiti na nauke preteklosti. Trialog smo zaključili ravno na dan, ko je bil predstavljen Junckerov načrt. Tudi to je pomemben signal. Dejstvo je, da moramo spodbujati dolgoročne investicije in pripričana sem, da bo to pomembna spodbuda, ko bomo obravnavali tudi predlog komisarja Hila o svežnju za evropske kapitalske trge, ki ne sme biti eh, zgolj eh, stvar sekuritizacije, ampak predvsem eh, spodbujanje realnega gospodarstva. Gospa von Storch, ena minuta. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Dolgoročni kapital je tisto, česar nam manjka v Evropi, pravi komisar Juncker. Govori o investicijski vrzeli, ki naj bi jo zdaj s tem eh, novim evropskim dolgoročnim investicijskim skladom LTIF-om uh, eh, zapolnili. Poglejmo nazaj. To, kar je šlo evru dobro, vsaj na videzno, so ljudje investirali. In videli smo, da je šlo tu zgolj za nek eh, velik slamati požar. Ogromno politične negotovosti smo povzročili pri reševanju evra. To velja tudi za podjetnike, ki v teh pogojih niso več zainteresirani za dolgoročne investicije v takšnem političnem ozračju. LTIF ne bo zapolnil te investicijske vrzeli in ne odpravlja negotovosti, ki je pravi razlog za to vrzel. Euro pač ne deluje in poskusi reševanja vse skupaj samo še poslabšujejo. Ne potrebujemo novih skladov, ampak se moramo končno soočiti z realnostjo in ta je, da evro Evropo duši. Če bomo to končno dojeli, bomo lahko gledali eh, naprej in ustrezno oblikovali prihodnost. Hvala lepa, gospa Norika Nikolaj, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Dejstvo je, da če bi pred desetimi leti obravnavali takšno poročilo, bi lahko govorili o dolgoročnih investicijah eh, v socialnem področju in o rentabilnosti takšnih investicij. No, ampak takšno poročilo je aktualno tudi danes. Pod enim pogojem, da se ga bo čim prej udejanilo, da bo torej komisija čim prej uveljavila Eh, to vsebino. Na podlagi uredbe komisijo čaka še kar nekaj eh, dela, potem je to tudi ESMA, ki bo morala biti kar se da previdna pri načinu izvajanja tega projekta. Dejstvo je, da Evropska investicijska banka bo uporabila razpoložljiva sredstva, potrebujemo pa tudi druga sredstva, če želimo, da bo ta sklad učinkovit eh, in dejansko tudi rentabilen. Kar zadeva male lokalne skupnosti, kjer menimo, da obstaja ogromen potencial za rast, za eh, delovna mesta, bo tudi potrebno storiti več. Ta uredba omogoča investitorju, da prej mm, dobi obresti, eh, če se odloči za dolgoročnejšo blokado svojega kapitala. To spodbujamo, vendar upamo, da to ne bo posledično pomenilo sistema, po katerem investitorji izbirajo zgolj tiste projekte, ki bodo zagotavljali hitre dobičke. Na ta način bomo blokirali delovanje tega eh, sklada. Gospa Matijas, hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Danes govorimo o vprašanju, ki je temeljnega pomena dolgoročne investicije v Evropi. To je izredno pomembno, ampak dejstvo je, da se nismo lotili srčike zadeve, kajti še naprej se lotevamo dogmatskih rešitev, ki pa so privedle do teh težav. Dve dogmi tu vladata. Prva dogma je, da morajo kapitalski trgi igrati večjo vlogo pri zagotavljanju financiranja realnega gospodarstva. Ampak vprašanje je, ali moramo resnično zdaj multiplicirati in širiti ta model kazino eh, kapitalizma, ki je privedel do krize. Želimo še več takšnega modela poslovanja ali pa želimo obratno nekaj popolnoma drugačnega. Eh, druga dogma je ta, da moramo ustvarjati nova, nove modele za investicije, ampak brez eh, novih modelov za investicije ne moremo financirati MSP-jev. To je dogma dogma pravi tudi, da eh, finančni trgi niso alternativa za financiranje MSP-jev. Kaj pa tradicionalni odnos med banko in gospodarstvom? Kaj pa javne investicije? Zakaj ustvarjamo vedno znova neke nove inštrumente, ki povzročajo samo še več tveganja? Na ta način poskušate vlagati milijone, milijarde v gospodarstvo, ampak ne rešujete temeljnega problema, problema povpraševanja. To je problem. Treba je okrepiti agregirano povpraševanje, da se na ta način odpravi vrčevalna politika. Hvala lepa. Gospod Zani, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To bi morala biti priložnost, da zagotovimo vzpodbudo za zasebni sektor, ampak spet eh, je ta predlog neuspeh, eh, ki gre v prid špekulantom in eh, na račun varčevalcev, tistih, in tistih vlagateljev, ki nimajo možnosti za obogatitev sredstev na kapitalskem trgu. Evropska unija eh, počasi eh, zapušča evropske državljane. Eh, vsi predloge, ki jih je podala Evropska unija v zadnjem času, so uprit kapitalskim trgom, na katerih vladajo špekulacije. Pri tem Evropska unija eh, pozablja na eh, družbene in socialne vidike. Gre eh, za jasno usmeritev evropskih birokratov v smeri ameriške globalizacije. S tem bomo uničili realno gospodarstvo in s tem smo obrnili hrbet majhnim podjetjem. Um, hvala lepa. Georgios Kircos. No, hvala lepa gospod predsedujoči ta pobuda o kateri danes to govorimo je izredno pozitivna in mislim da na ta način eh, zaključujemo sestavljanko rasti ki je izjemnega pomena za eu eh, počasi se stvari začenjajo izboljševati počasi rešujemo posamične probleme, kot naprimer dolgoročne investicije in mislim, da bomo s časoma vendarle uspeli stvari spremeniti, da se bodo tudi perspektive za vse nas izboljšale. Sanacija bank je uspela, prav tako je prišlo do bistvenega znižanja stroškov kreditiranja za podjetja, pa tudi za države, še posebej za periferne eh, države, čeprav to ni formulacija, ki je najbolj eh, priljubljena, ampak dejstvo je, da je strošek zadolževanja Irske in Portugalske zelo eh, nizek in zato zdaj to sprošča sredstva tudi za potrebe razvoja. Padec evra na realno raven je tudi dejstvo in to je imelo zelo pozitiven učinek na investicije, enako velja tudi za pobude gospoda Junkerja, gospoda Lemasurja in ostalih. A, torej, stvari se spreminjajo in a, na levici se zdaj pojavlja določena zadrega, kajti predvideli so katastrofo, ki pa je ni. Enako velja za skrajno desnico, za evroskeptike in protievropejce, ki si nikakor ne morejo predstavljati, da se s časoma stvari izboljšujejo in da e, ne gredo na slabše. Dejstvo je, da se sedaj napovedujejo boljši časi za evropsko gospodarstvo in tudi številne evropske države članice kažejo, da so zgodbe uspehov. Polska, Irska naprimer. Čeprav je tudi v teh državah še nekaj pomembnih gospodarskih težav. Hvala lepa. Gospod Fernandez, minuta in pol. Buenos días, muchas gracias, presidente, muchas gracias, colegas, comisarios. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Gospa komisarka, najprej čestitke gospodu Lamasorju za delo, ki ga je opravil s tem poročilom. Mislim, da to odpira pot novim investicijam, s katerimi bomo lahko nadoknadili zamujeno v Evropi. Gre za torej novo fazo, v kateri smo se znašli in danes se ukvarjamo z investicijami, z eh, rastjo. Ne smemo pa pozabiti na to, kar se je dogajalo v zadnjih letih. Veliko prilagajanja, veliko krčem proračunov, eh, odprava preosko razumljene gospodarske politike in zaradi tega ni eh, prihajalo do ustvarjanja delovnih mest, do novih investicij. Zdaj torej imamo pred nami predlog o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih, LTIF, in pomembno je, da se ustrezno tudi izvaja ta predlog. Pomembno je, da se začne izvajati Junkerjev načrt in pomembno je, da je rast v osrčju našega razmišljanja. Na trgih je ogromna likvidnost, ki bo omogočila delovanje realnega gospodarstva in zato moramo pomagati kapitalskim trgom, da z Junkerjem načrtom znova ustvarjamo delovna mesta in rast v Evropi. In eh, vemo, da je neoliberalna in desna večina v tem parlamentu v prejšnjem sklicu vodila zelo težko politiko. Gospod eh, Džembacki. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. To poročilo izpostavlja celo vrsto pomembnih vprašanj. Dolgoročne investicije so zelo pomembne z namenom ustvarjanja vključujoče dolgoročne rasti, ki odraža tudi cilje EU 2020. Dolgoročne investicije je potrebno usmerjati eh, v podjetja, ki ne kotirajo na borzi, v eh, MSP-je. Te investicije je treba resnično voditi na dolgi rok. Dolgoročna eh, sredstva in dolgoročni skladi naj financirajo realno gospodarstvo, ob enem pa seveda tudi izvajo evropske politike. Ti skladi bodo investirali tudi v tako imenovana nelikvidna sredstva in podjetja morajo biti prepričana, da bodo lahko v življenjskem ciklu dolgoročnih eh, skladov ta sredstva tudi prodala na trgu. Ne smemo pozabiti tudi na priložnosti za kratko in srednjeročno financiranje za MSP. -je. Gospod eh, Jakovčič, minuta in pol. Mislim, da je ključna beseda za izhod iz krize sinergija. Edino s sinergijo vseh mehanizmov bomo lahko Evropo izvlekli iz trenutnega stanja. Številne države članice, ki že izstopajo iz krize, pa tudi tiste, ki jim to še ne uspeva sinergija med javnim in zasebnim, pa tudi sinergija med Junkerjevim načrtom, kohezijsko politiko, zasebnim kapitalom in dolgoročnimi investicijskimi skladi, o katerih eh, tu zdaj razpravljamo. Vse to so elementi možne sinergije. In jasno je, da imamo dovolj sredstev na voljo, ampak moramo jih pametno uporabiti. In eh, zato sem jaz eden tistih, ki želijo tu izraziti svojo podporo temu predlogu v veri, da bodo ta sredstva v dolgoročnem investicijskem skladu eh, popolnoma eh, dostopna in odprta tudi za MSP-je, kajti tudi njih moramo vključiti v ta dolgoročni sklad. Hvala. Hvala lepa. Gospod Miguel Viegas, ena minuta. temos na união europeia um problema grave v evropski uniji imamo zelo resen problem ki se kaže v tem da gospodarski subjekti ne beležijo rasti lahko govorimo zdaj o pametni rasti ali o čemarkoli drugem na retorični ravni ampak dejstvo je da gospodarski subjekti tega ne vidijo Dejstvo je, da neoliberalne politike, ki temeljijo na popolni svobodi kapitala in eh, pomankanju intervencij strani države, ne funkcionira. Če trg preprosto naj izvaja investicije, ne moremo čakati na to, da se bo to zgodilo. Zgodovina nas uči, da cikl recesije lahko prekinemo le z ambicioznimi programi javnih investicij, v katerih igra država ključno vlogo za razvoj realnega gospodarstva. Hvala. Hvala lepa, kolega Vegas. Naslednji je kolega Mono, ena minuta. Spoštovane kolegice in kolegi, kriza kapitalskih trgov leta 2008 je v veliki eh, meri vplivala na naše trge danes. Čeprav gospod Kristos eh, iz ELS-a eh, e meni, da gre bistveno bolje finančni trgi sploh ne financirajo več tradicionalnega gospodarstva, MSP-je. Po toksičnih kreditih je zdaj eh, potrebno konvergirati finančne trge v tradicionalnejše gospodarstvo s stabilnimi eh, razmeri in eh, z prekinitvijo stikov z mednarodnimi špekulanskimi trgi. Vzpostavitev dolgoročnih investicijskih skladov zato lahko podpremo, ampak investicije v te produkte morajo biti bolj stroge in bolj nadzirane. Naprimer, 70 odstotkov investicij v dolgoročne eh, projekte se nam zdi preniska meja. Kam pa bo šlo 30 odstotkov teh sredstev, ki naj bi bila namenjena financiranju gospodarstva? Prav tako je mm, tu predvidena pogodbena eh, možnost izstopa iz sklada predčasno, kar ogroža obstoj tega sklada na dolgi rok. Prav tako ni nobenih eh, pravil glede špekulantskih investitorjev. To bo namreč omogočilo, da bodo špekulanti vstopali v kapitalsko strukturo MSP-jev in eh, zato želimo boljše rešitve in dokler jih ne bo, se bomo vzdržali pri glasovanju. Hvala. Hvala lepa kolega Mono, sledi kolega Hayes. Minuta in pol. Hvala lepa gospod eh, predsednik. Najprej pozdravljam komisarko Vestergaard Tube parlamentu čestitke kolegu Lamasuru za ta predlog. Skupaj z Junkerjem načrtom in z novim skladom za strateške investicije se počasi kaže izstop Evrope iz te težke krize. 20 odstotkov investicij eh, se je umaknilo iz evropskega gospodarstva po padcu Lehman Brothers v letu 2008. To, kar moramo zdaj storiti, po mojem mnenju, je, da zagotavljamo gotovost. Kajti obstaja ogromno sredstev v pokojninskih skladih, v zavarovalnicah, ki želijo investirati v dolgoročne projekte, ampak iščejo dvoje, iščejo gotovost, da bodo svoj denar dobili poplačan in kot drugo iščejo gotovost, kar zadeva projekte, v katere mora investirati. In to, kar Evropa zdaj potrebuje, predsedujoči, je obdobje absolutne gotovosti. Komisija sama je dejala, da bomo do leta 2020 morali spodbuditi eh, investicije na ravni eh, biljarde do dveh evrov. In te inštrumente potrebujemo zato, da bodo trgi imeli to gotovost, na podlagi katere se lahko odločajo za dolgoročne investicije. No in na zadnje še tole. Javni proračuni se izboljšujejo, razmere se izboljšujejo in prihajalo bo do Eh, novih kapitalskih projektov in hitro moramo na kapitalske trge, to je najboljši način, da jim pokažemo stabilnost, ki jo morajo videti. Hvala lepa, kolega eh, Hayes. Sprejmete vprašanje kolega Rubiga. Gospod Hayes, sprejmete vprašanje gospoda Rubiga. Izvolite. Ja, najlepša hvala. Kolega Hayesa bi vprašal tole pri bankah imamo trenutno ogromno projektov, eh, ki jih podjetja ne morejo izvajati, ker nimajo dovolj lastnega kapitala ali tveganega kapitala. Vidite morda možnost za to, da se projekti, pri katerih eh, je jasna rentabilnost, ki kažejo donosnost eh, na kapital, ampak brez rizičnega kapitala ne gre, ali menite, da bi tudi v te projekte lahko usmerili Junkerjev načrt? Ja, absolutno se strinjam, da bi ti projekti lahko imeli eh, korist od Junkerjevega načrta. In če se kaj lahko naučimo od ZDA eh, v smislu rizičnega kapitala, je jasno, da oni uporabljajo rizični kapital bistveno bolj strateško kot mi. Zakaj je tako, da uspešna podjetja v Evropi pogosto kupujajo eh, ameriški eh, skladi rizičnega kapitala in jih potem preoblikujejo v uspešne multinacionalke. Torej, rizični kapital je uh, ključni način za spodbudo evropskega gospodarstva. Tako da se z vami popolnoma strinjam. Hvala, kolega Hayes. Kolegica Gill, ena minuta. Uh, um... Hvala, gospod predsedujoči. LTIF bo do bistvenega pomena za dolgoročne naložbene projekte, še posebej na področju infrastrukture v zvezi z obzorjem 2020. To je pozitiven korak naprej. Mislim, da se moramo osredotočiti na naložbe, ki spodbujajo k rasti in k zaposlovanju eh, v realnem gospodarstvu. Svet ni izpolnil prošnje parlamenta za to, da bi 60 odstotkov eh, naložb posvetili evropskim projektom. Imamo tudi uh, ukrepe, uh, ki bi spodbudili investitorje k dolgoročnim naložbam na tem področju prizadevati si moramo za pripravo pravih orodij za financiranje gospodarstva Evropske unije. Prednost CMU je pri tem uh, krepitev trga listinjenja. Transparentnost, zahteve po kapitalu in informiranje. Eh, investitorjev o kreditnem tveganju je bistvenega pomena. Čestitam gospodu Lamasurju in italijanskemu predsedstvu. Govornica je prekinjena. Minut. Hvala, kolegica Kel, za eno minuto, da bi besedo kolegica Lopez Bermeho. Unij... Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Evropska unija še naprej spodbuja k liberalizaciji kapitalskih trgov. Izhajamo iz eh, finančne krize, sedaj imamo novo orodje, ki bo dovolilo velikim anonimnim ulagateljskim eh, uh, skupinam, da vstopijo na uh, investitorske trge. Obstaja veliko manevrskega prostora pri sami uporabi teh skladov država ali velike banke bi lahko uh, vlagale v te pobude pod večjim nadzorom. Nočemo bolnišnic in zaporov, ki bodo v roku zasebnih eh, posameznikov, kjer ni nobenega javnega interesa. Hvala lepa, kolegica Lopez Bermeho, za eno minuto, kolega Rubiš. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kot član odbora za proračun. Seveda menim, da je treba pokazati pripravljenost, kar zadeva odobritve, ne pa pri eh, plačih samih. Mislim, da lahko naredimo veliko, da lahko damo na voljo visoke vsote, ampak eh, najkasneje pri pregledu, v mestnem pregledu, je treba vedeti, odkot bo prišel svež denar. Moj predlog torej bi bil, da države članice, naprimer z čezmejnimi eh, licencami pri mobilni telefoniji v vseh 28 eh, državah članicah, naprimer, razpišemo eh, dražbo za licenco in s temi sredstvi bi potem vplačali sredstva v Evropski investicijski sklad kot lastni kapital, ki ostane v lasti držav članic in potem lahko spodbujamo lastne projekte z evropsko dodano vrednostjo, seveda pa lahko na ta način tudi eh, napajamo proračun za plačila iz evropskega eh, proračuna in se na ta način lastna sredstva Evropske unije v prihodnosti usposobi za višjo mero plačilne sposobnosti. Hvala lepa, kolega Rubih. Kolega Liberacki, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Gospod Lamasur, vaše poročilo si zasluži podporo. Naslednje, slišali smo govora o različnih ovirah, da to ni možno, ker ni izpopolnjen ta ali oni trg, ker imamo razlike v davčnih sistemih, v finančnih sistemih med državami in članicami. Zato predlagam, da se osredotočimo na tisto, kar nam je enotno, ne pa da se osredotočimo na to, kakšne so razlike med nami. Ja, treba je spreminjati sisteme, potrebujemo več metode skupnosti eh, in pomembno je, da se spremembe izvajajo z investicijami, ne pa da se vse čas samo pritožujemo, da investicij ni. To bi bila prva ključna sprememba. Naša politična skupina se zauzema za investicije v realnem gospodarstvu, ne v eh, špekulacijskih eh, inštrumentih. Pomembne so investicije v infrastrukturo, v transportno infrastrukturo. Jasne potrebe imamo do leta 2040, 400, morda 500 milijard evrov investicij je jasno opredeljenih, imamo proračun do leta 2020, 36 milijard evrov, če bomo to razliko v določeni meri lahko pokrili iz teh skladov, tudi s projektnimi obveznicami, bi to bila po mojem mnenju rešitev, ki bi bila za vse zelo koristna. Hvala lepa. Hvala, kolega Liberacki. Sledi gospa Virkunen. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila gospodu Lamasurju za odlično besedilo na temo evropskih dolgoročnih investicijskih skladov, ki lahko odigrajo izjemno pomembno vlogo pri investicijah eh, na področju eh, rasti, zaposlovanja in financiranja MSP-jev. Po mojem mnenju so ti dolgoročni skladi dopolnilni ukrep, s katerim dopolnjujemo bančno financiranje, ki je tradicionalni glavni način financiranja podjetij. Bankam smo naložili eh, nove naloge, imamo nov nadzor, zagotoviti moramo, da bančni sistem deluje dobro in da je zdrav. 70 odstotkov prošen za kredit je sprejetih, ponavadi je obresna mera tam nekje 2,7 odstotka. Bančni sektor torej deluje, vseeno pa smo v Evropi vedno bolj zanima, zanimiva destinacija za druge vlagatelje. Veliko vlagateljev Eh, se zanima za inovacije in za to, da bi vlagali tukaj v Evropi, kar je seveda dobro. Hvala, kolegica Virkulen, za minuto in pol, kolega Ujheli. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sam nisem euroskeptik, nisem eden od tistih, ki želijo uničiti to našo Evropo. Sam zastopam skupino socialistov in demokratov in mi verjamemo v enotno združeno Evropo. Ne bomo pa zakopali glave v pesek. Vemo, kakšne so težave in zato želimo Evropo spremeniti. Močne Evrope ne bomo dobili brez dolgoročnih investicij. 5,5 milijona mladih je brezposelnih. Si lahko predstavljate, da ljudje, ki v moji državi spadajo v mojo generacijo, zapuščajo državo v sto tisočih in potujejo v Zahodno Evropo, zato ker na mačarskem ni služb, ni dela. Ali lahko verjamete, da je lahko enotna Evropa konkurenčna na globalni ravni? Ponovno moramo industrializirati Evropo. Drugače, če nam to ne uspe, uspe bomo ostali uh, eh, vzade, nas bodo drugi prehiteli. Ustvariti moramo uh, nova delovna mesta, ustvariti varno družbo. Ravno zato vas prosim, resnično vas prosim, da bi lahko ta sredstva z naslova investicijskih skladov uporabili predvsem v Evropi. Da ne bo spet prišlo do špekulacije in pri tem ne smemo pozabiti na srednjo in vzhodno Evropo. Evrope ne smemo razdeliti na bogato in revno. Te sanje se morajo izpolniti. Kolega, ali boste sprejeli vprašanje kolega Jakovčiča? Izvolite. Kolega zastupniče. Go Hvala lepa. Kolega, govorili ste o problemu brezposelnosti mladih in o potrebi po ponovni industrializaciji Evrope. Zanima pa me, ali se strinjate z mano? da je turizem eden izmed tistih sektorjev, ki najbolj potrebuje dolgoročna vlaganja. Enkrat sva se, sva se že pogovarjala o tej temi in uh, rad bi, eh, da temu prisluhnejo tudi drugi kolegi, kajti premalo govorimo o tem in uh, turizem je pomembna panoga predvsem v južnih mediteranskih uh, državah. Hvala. To je odlično vprašanje mojega hrvaškega kolega. Hvala za to vprašanje. Vsi vemo, da turizem zahteva dolgoročne investicije. To je res. Pomaga pa lahko tudi MSP-jem dolgoročno gledano. Sektor storitev lahko ponudi nova delovna mesta za milijone ljudi. Globalna konkurenca na področju turizma je prehitela Evropo, zato ker nimamo naložb. In to je naša kritika vizavi Junkerjevega načrta, ker turizma ni vključil v to besedilo. Hvala lepa, kolega Uiheli. Eh, sedaj pa je na vrsti gospod Ančila. Najlepša hvala. Če želimo ostati konkurenčni v tem vedno bolj globalnem svetu, moramo v Evropi sprejeti ukrepe, s katerimi bomo zagotovili dolgoročno financiranje realnega gospodarstva na eni strani in zagotovili denarne tokove na drugi strani. V Evropi imamo likvidnostne rezerve, ki pa jih ne uporabljamo učinkovito za dolgoročne naložbe. Zakaj ne? Zaradi pomankanja zaupanja. Vlagatelji nimajo zaupanja. Povezati moramo zasebne vlagatelje in eh, dobre projekte. Evropska unija mora zato tudi tvegati, zato da bo spodbudila vlagatelje, k dolgoročnemu ulaganju, naprimer na področju prometa, komunikacij, energetike ali pa izobraževanja. Na ta način bomo ustvarili eh, nove vrednostne papirje, ustvarili bomo dodano vrednost, zaščitili bomo okolje. Če bomo imeli več naložb, bo Evropa boljši eh, kraj za življenje. Ustvarili bomo nova delovna mesta imamo tudi čezmeni okvir za dolgoročne eh, naložbe. Takšen okvir potrebujemo. Potrebujemo projekte, ki imajo številne prednosti za eh, državljane čezmejno. Najlepša hvala. Eh, za minuto in pol, kolegica Kajli. Hvala. Tudi sama bi rada pozdravila to pomembno pobudo evropskih dolgoročnih investicijskih skladov. Ta investicijski sistem za alternativne investicije je zelo pomemben za uh, rast. V nasprotju z Junkerjevim načrtom, ki je bolj proticikličen po naravi. Zagotoviti želimo uh, večji multiplikator v realnem gospodarstvu, potrebujemo ravnotežje, zato da se osredotočimo tudi na dobavno stran. Najpomembneje je izpostaviti eh, zasebno lasnino in MSP-je. Čim prej moramo zagotoviti uporabo teh eh, možnosti za financiranje, izpostaviti moramo dodeljevanje eh, portvelja, ne smemo se osredotočiti zgolj na MSP-je, ampak moramo izpostaviti tudi geografske dejavnike. Upoštevati moramo investicijske in pravne strukture na jugu. Hvala. Hvala lepa, kolegica Kajli, za minuto, kolega Baje. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi vam, gospod Lamasur, za ta predlog. Imamo uh, predlog evropskih dolgoročnih investicijskih skladov, s katerimi želimo spodbuditi krasti in zaposlovanje. To je seveda nekaj dobrega. Izpostavil bi tudi uh, pomen boja proti deflaciji, k temu uh, težimo tudi v skupini socialistov in demokratov. Nočem se preveč ponavljati, izpostaviti bi želel glavne elemente boja proti eh, špekulaciji, potrebujemo jasno definicijo infrastrukture, ko govorimo o eh, zasebnem financiranju. Pomembno je, da vlagamo v produktivno infrastrukturo, ne pa v takšno infrastrukturo, ki zgolj izgublja, naprimer, eh, nepremičninski trg, tam, kjer nastajajo mehurčki, tam, kjer je veliko špekulacij. Ustvariti moramo ustrezne eh, pogoje za portfelj, ki ne bo dovoljeval eh, špekulacij. Najlepša hvala, kolega Vaje. Sedaj pa kolega Gualtieri, ki pa ga ni v dvorani, zato prehajamo k postopku pritegnite pozornost predsedojočega, ampak prej imam še obvestilo. Odbor za pravne eh, zadeve je včeraj eh, sprejel odločitev o ukinitvi imunitete.